Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Mahmoud Abbas, palestinski predsednik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Drage kolegice in kolegi, spoštovane dame in gospodje, V veliko čast mi je, da lahko danes med nami pozdravim predsednika palestinske države Mahmuda Abasa. Gospod Abbas, še enkrat se vam zahvaljujem, da ste sprejeli povabilo Evropskega parlamenta. Prisrčno vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Die guten Beziehungen Dobri odnosi s Palestino so za nas v Evropski uniji izjemno pomembni. Evropska unija je najpomembnejša partnerica Palestine na področju finančnega in humanitarnega sodelovanja. Dobro delujoča palestinska država pa je za nas tudi moralna obveza. Spoštovani predsednik Abbas, svoje življenje ste posvetili enemu cilju in uh, sicer mirnemu priznanju palestinske države. Bili ste eden izmed arhitektov uh, Madridske konference, ki še danes predstavlja mejnik mirovnega procesa na Bližnem vzhodu. Vaša navzočnost eh, v Evropskem parlamentu danes je po obisku izraelskega predsednika včeraj močan signal za to, da so prizadevanja za vzpostavitev miru na Bližnem vzhodu še zmeraj izjemno aktivna. Pozdravljam tudi podpredsednico komisije in eh, predstavnico za zunanje zadeve Federico Mogherini. Prisrčno dobrodošli tudi vi, gospa Mogherini. Das Europäische Parlament hat sich in Evropski parlament je septembra 2015 sprejel odločitev, da podpre rešitev eh, dveh samostojnih držav z Jeruzalemom kot prestolnico obeh držav. Pri tej rešitvi dveh samostojnih držav naj bi zagotovili mirno in varno državo Izrael in neodvisno, demokratično in živahno državo Palestino, eh, ki bo imela vse pogoje za preživetje. Obe državi naj eh, bi obstajali skupaj. Najprej pa je seveda treba narediti konec nasilju. Slepo sovraštvo ali terorizem ne omogočata miru. Evropski parlament ne obsoja prvič nezakonite izraelske naselbine na palestinskem ozemlju, pa eh, tudi eh, ne obstreljevanja izraelskega ozemlja z raketami. Na to eh, smo opozorili v številnih resolucijah. Predsednik Abbas, sprava, pripravljenost odpustiti, sočutje. Tako na palestinski strani, kakor tudi v odnosu med palestinci in izraelci. Vse to je pomemben del mirovnega procesa, za katerega se zauzemam. Pozdravljam v imenu vseh kolegic in kolegov v Evropskem parlamentu in kar takoj vam dajem besedo. Izvolite, gospod predsednik. Thank you. Thank you.